povezani, bolj združeni in na ta način bolj uh, učinkoviti, ko gre za boj s različnimi težavami. Najlepša hvala, gospod komisar. S tem smo končali razpravo o tej točki dnevnega reda. Sedaj prehajamo na naslednjo točko, ki je precej drugačna vsebinsko gledano. To je poročilo gospoda Odija o sedmem okvirnem programu Evropske unije za raziskave tehnološki razvoj in predstavitev. Začeli bomo s poročevalcem, gospod Odi, za štiri minute imate besedo. Gospa predsedojoča, morda bi dovolili vsaj nekaj sekund komisarki, da zasede svoje mesto. Hvala, gospa predsedojoča. Gospa komisarka, gospa Gagan Quinn, kolegice in kolegi. Sedmi okvirni program za obdobje 2007 do 2013 moramo sedaj pregledati. To je izjemno pomemben program v Evropski uniji. In če primerjamo vrednost sedanjega programa s tistim pred letom 2007, vidimo, da je dobil bistveno več eh, sredstev in eh, bistveno večji pomen, kot smo predvidevali v preteklosti. Pri ocenjevanju tega programa lahko ugotovimo naslednje. Lizbonska strategija ki jo je svet sprejel leta 2000, je imela za cilj, da bo do leta 2010 Evropska unija najbolj uspešna na znanju zasnovana ekonomija sveta. No, to se ni zgodilo. Potem ustavna pogodba ni uspela, sedaj imamo Lizbonsko pogodbo in tretja novost v tem obdobju je finančna kriza, s katero se soočamo. Ti trije novi elementi pomenijo, da se moramo zastaviti nekaj novih vprašanj za obdobje 2011 do 2013. V tem obdobju imamo še vedno krizo, premalo javnih sredstev. 26 milijard smo porabili v prvih treh letih za obdobje, ki je sedaj pred nami, imamo 28, za 28,5 milijard programov in Evropski komisiji je treba povedati, da se mora raziskovalna politika Evropske unije spremeniti tako, da bo odražala današnje izzive. Nekaj stvari bi želel povdariti tukaj. Prvič, poenostavljanje, drugič, doseganje eh, ciljev in soočanje z izzivi. Kar zadeva poenostavitev, kolegica Karvaljo bo nekoliko bolj natančno poročala o tem. V tem poročilu smo pozdravili odločitev iz 24. januarja letos, ki, je, ki jo je sprejela komisija pri eh, enotnem sistemu registriranja, evidentiranja programov. Vendar tukaj je potrebna še nadaljna poenostavitev tudi računsko sodišče to zahteva, finančna uredba eh, tudi predvideva ugotovitev pravne podlage za poenostavitev. Vendar se nam zdi, da je treba tukaj marsikaj spremeniti. Poenostaviti je sicer treba naš način dela, naša pravila. Na ta način bomo imeli tudi bistveno manj napak. Na ta način bo lažje doseči soglasje med komisijo in eh, računskimi revizorji. Mislim, da je tukaj potrebno zlasti zagotoviti neodvisnost eh, revizorjev in eh, tudi postopek eh, dogovarjanja, tako da ne bo Evropsko sodišče moralo skakati vedno znova v naše delo. Potem, kar zadeva glavne izzive v industrijski politiki Evropske unije do leta 2020 in v politiki Evropskega patenta, mora jo bolje bolj sodelovati gospodarski subjekti. Ker zadeva infrastrukturo, tukaj moramo tudi na nacionalni ravni zagotoviti sredstva, sredstva Evropske investicijske banke in tako naprej. Vsekakor pa moramo stvari drugače začeti delati. Danes so stvari takšne, da ne vemo, kaj bo čez par mesecev. Tudi, kar zadeva ITER, moramo pokazati več odločnosti. V prihodnosti moramo podvojitvi sredstva za raziskave in razvoj, če hočemo, da bomo dosegli cilje, ki si jih je zastavil na tem področju Evropski svet. Bolj ambiciozni moramo biti tukaj, seveda pa ne smemo s tem ogroziti svojih eh, zavez prevzetih na področju varovanja okolja. Hvala, gospod eh, Poročevalec sedaj pa v imenu komisije gospa Gagan Quinn. Spoštovane poslanke in poslanci, zahvaljujem se vam za to priložnost, da spregovorim pred vami vsem pred dokončnim glasovanjem o sedmem okvirnem programu na plenarnem zasedanju jutri. Izvajanje sedmega okvirnega programa in tudi napredek temu, kar smo predlagali kot skupni strateški okvir za raziskave in inovacije, je eden od pomembnih korakov Mislim, da razprava danes kaže, da je to dejansko pomemben korak. Pred razpravo je bilo izvedenih več mesecev trdega dela, to je poslanec ODI, tudi člani odbora ITRE ter člani odbora za proračun. Ocena ne pomeni nič, če rezultatov ne predstavimo in jih postavimo v vprašanje, o njih razpravljamo, jih sprejmemo ali morda celo zavrnemo in to strani tisti zainteresirani strani, ki naj bi jim to služilo. Evropska unija ima tukaj zelo pomembno logo v procesu, ne le, da zagotavlja izkušnje z političnega in tudi javnega življenja, ampak tako pomembno tudi je, da ima zelo veliko področji, kjer imajo države članice poglobljeno znanje. Naj podam nekaj uvodnih izjav o poročilu samem. Mislim, da gre za zelo bogato in vseobsegajoče poročilo, ki se konstruktivno loteva ključnih vprašanj v zvezi z oceno sedmega okvirnega programa. Zelo lepo je videti, da je umestno poročilo sprožilo več odzivov eh, strani institucij in da so ti odgovori, čeprav včasih dajo povdarek drugačnim vidikom, v celoti potrjujejo tiste ocene, ki so jih izvedli neodvisni strokovnjaki. Komisija je zadovoljna s tem, da vidim, da je kakovost tega poročila oziroma delovnega programa takšna, da jo spoznava tudi Evropski parlament. Glavni vidiki podarjeni v poročilu so upadajo z odzivom komisije na poročilo o oceni. Čeprav se morda ne v celoti strinjamo o vseh podrobnostih, je zelo pomembno vedeti, da obstaja bistven sporazum o zelo pomembnih postavkah, naprimer o potrebi potem, da imamo vseobsegajočo strategijo, zato da spodbudimo raziskave in inovacije v kontekstu strategije Evropa 2020. Potreba je tudi potem, da bo program bolj dostopen, širšemu krogu udeležencev v Evropi, poenostaviti moramo tudi postopke za udeležbo, zato da se bodo udeleženci lahko posvetili rezultatom in ne birokraciji. Komisija je zavezana k temu, da bo sprejela konkretne korake v preostalih letih sedmega okvirnega programa, zato da bo začela izvajati čim več predlogov teh ocenjevalcev. Gospod Odi nas je opomnil, da smo že začeli izvajati tri konkretne ukrepe za poenostavitev v sedmem okvirnem programu. Enostavnejši postopek za MSP je in klirinški odbor, ki zagotavlja enotno izvajanje pravil. Ob enem imamo tudi priporočila in mnenja o tem umestnem poročilu in Ta mnenja so zelo pomembna za pripravljanje prihodnih dejavnosti na področju raziskave in inovacije. To bo vključevalo pomemben korak naprej v poenostavitvi. To bomo dosegli tako, da bomo zagotovili skupni strateški okvir, nova pravila za udeležbo in z vašo pomočjo bomo pregledali tudi uredbo o financiranju, ki bo sedaj prijazna uporabnikom komisija bo delala na tem in v skladu z vašimi komentarji ter vprašanji bomo lahko bolje razumeli zadeve še naprej. Hvala. Hvala lepa, komisarka. Sedaj pa v imenu odbora za proračun gospod Haglund Minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se komisarki za jasno zavezanost raziskavam. Zahvaljujem se tudi poročevalcu. Sem pripravljalec mnenja za odbor za proračun in v luči tega želim podati nekaj komentarjev. Mislim, da bi bilo dobro, če bi oceno imeli takrat, ko bi dejansko lahko prispevala k delu parlamenta. Ampak Kar zadeva oceno, odbor za proračun meni, da bi morali okrepiti povezavo med industrijo in raziskavami, kajti nove zamisli in inovacije lahko svoj potencial izpolnijo le, če so povezane z industrijo. Vendar včasih je treba tvegati, kajti drugače ni mogoče doseči nič. Komisija omenja poenostavitev in zmanjšanje upravnih bremen, s tem se strinjam. Ampak kar zadeva strategijo 2020, mislim, da je zelo pomembno, da to povežemo s sedmim okvirnim programom. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin, v imenu Evropske ljudske stranke ima besedo gospa Karvaljo. Izvolite. Snere prezident, snere komisarje. Gospa predsedojoča, gospa komisarka. Naj najprej čestitam poročevalcu za njegovo izjemno poročilo in za zelo vključujoč način dela. Sedmi okvirni program je zelo pomemben za to, da zagotovimo konkurenčnost in inovacije v Evropi. Financiranje pa je še vedno v 50 odstotkih neizvedeno, zato je revizija tega programa zelo pomembna. Namreč prispevati mora k ponovni oživitvi evropskega gospodarstva. Izpostavila bi poenostavitev in dostop do sredstev. Sprejeti moramo tematske prednostne naloge in pravila prilagoditi tako, da izpolnimo cilje. Prav tako je treba izvesti potrebne reforme. Če bomo lahko zadeve poenostavili, potem bomo lahko poenostavili in razjasnili celoten postopek, ki bo tako tudi preglednejši Zato so predlogi poročevalca za poenostavitev, ki sicer ne pomenijo, da bi finančno uredbo morali spremeniti, da bi te predloge morali upoštevati v sedmem okvirnem programu. Čestitam komisiji za ukrepe, ki jih je že sprejela v tej smeri. Potreba potem, da bolj poudarimo tematska področja, ki so pomembna za Evropo, naprimer energija, varnost, okolje in zdravje, tudi to bi izpostavila in mislim, da bi morali prilagoditi tudi pravila odeležbe, zato da izpolnimo izzive, s katerimi se soočamo. Če bomo to storili, potem bo v raziskovalnih programih sodelovalo več MSP-jev in mladih raziskovalcev. Celo sem zadovoljna tudi s smernicami za naslednji okvirni program. Podariti želim tudi, kako pomembno je povečati proračun za znanost in raziskave v naslednjem evropskem proračunu. Šele tako bomo lahko zagotovili, da bo prihodnost v Evropi bogatejša in lepša. Hvala. Hvala lepa. Sedaj po imenu socialistov in demokratov, gospa Thompson. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Komisarka, kolegice in kolegi. Najprej se zahvaljujem gospodu Odiju za zelo prijateljski način dela v zvezi s tem poročilom. Evropska unija se spopada z izzivi iz držav, kot so Kitajska in Indija. Stopnja rasti tam je zelo visoka, zato moramo tudi sami izboljšati svojo uspešnost na področju raziskav in razvoja, zato da okrepimo ustvarjanje novih delovnih mest in oživitev gospodarstva. Program je bil uspešen, ampak še veliko stvari lahko izboljšamo. Samo želim omeniti tri prednostne naloge, ko se že pogovarjamo o osmem okvirnem programu. Najprej poenostaviti moramo računovodske postopke in čim bolj razgraditi pretirano birokracijo. Mislim, da bi morali zagotoviti tudi prožnost. Raziskovalcem morajo biti dane proste roke, da sami odločijo, s katerimi področji se bodo ukvarjali. Mislim, da bomo tako lahko izpolnili izzive v Evropi, šele tako bomo lahko izboljšali raziskave v razvoj in spodbudili ljudi, da bodo delali na tem področju. No. Hvala lepo imenu liberalcev, gospa Ris. Hvala lepo, gospa predsedujoča, komisarka, kolegice in kolegi. Sedmi okvirni program je največji raziskovalni program na svetu. Več kot 50 milijard za obdobje 2007 do 2013 in več kot 9000 projektov je prejelo finančna sredstva. Ne vem, ali smo dejansko spoznali, koliko denarja je bilo v to uloženo. Dejansko je že več prejšnjih govornikov omenilo, o čem govorimo. Ta program je zelo uspešen, čeprav se pojavljajo tudi težave, naprimer razdrobljenost evropskih raziskav in ta razdelitev med severom in jugom. Prav tako je treba opozoriti, da zaostajamo v smislu naložb v podjetja. Raziskovalci se prav tako soočajo s težavami pri dostopu do tega programa. Seveda imamo več razlogov za optimizem. Naprimer, komisija in parlament imata tukaj skoraj identično mnenje vsi smo mnenja, da se moramo usmeriti na področju raziskav v večje izzive za naša gospodarstva, naprimer omenjali ste podnebne spremembe, vendar upoštevati moramo tudi energijo, varnost in seveda celotno obdobje po Fukushimi, zagotoviti moramo tudi varnost hrane, naprimer izbruhi v Nemčiji pred kratkim in tako naprej. Strinjam se tudi s tem, kar je povedal gospod Odi, namreč da bi opredelili jasne prednostne naloge, ki so omenjene v devetem odstavku v poročilu. Evropa mora biti sposobna, da se odzove na izzive in da izpolni specifične cilje. Evropi poročevalec je omenil določene naloge, ki jih moramo še vedno programirati za naslednje tri leta. Končati želim tako, da omenim eno specifično področje - nanotehnologija. Mislim, da moramo več vlagati v to področje. Zelo veliko različnih področji je, v katera bi lahko vlagali, naprimer nove, novi viri energije in tako naprej. Ampak strokovnjaki se morajo odločiti, v katero smer morajo stvari iti, ampak vsekakor moramo poskrbeti za to, da bo Evropa ostala na vodilnem položaju. Hvala. Hvala lepa, gospa Riz v, mestu, e-, v imenu EKR, gospa Viki Fond. Raziskave in razvoj so ključnega pomena za razvoj in za izpolnjevanje najpomembnejših ciljev. Videla sem zelo veliko odličnih raziskav, ki jih je financirala Evropa, gre za socije, projekte sodelovanja in tudi za posamezne projekte posameznim znanstvenikom. Ampak sedmi okvirni program Evrope ima ugled, da je najbolj birokratski na svetu. Komisarka, mislim, da lahko storite še več v smislu poenostavitve denarja je malo in sredstva morajo hitro priti do tistih znanstvenikov, ki so v laboratorijih in ne samo tistih, ki pridno izpolnjujejo obrazce. Vsakega delčka ni mogoče financiranje in v svetu raziskav je dodano vrednost težko izmeriti. Vendar nisem mnenja, da bi skupni evropski sistem za ocenjevanje uspešnosti bil edina pot naprej. Potrebujemo znanstvenike, ki bodo konkurirali z najboljšimi na svetu in mislim, da jih moramo ocenjevati na globalni ravni. Prav tako mislim, da ne smemo komplimentirati tega standarda odličnosti. Svet za raziskave je zelo podpira, naprimer, raziskovalce. Ampak, če to delajo, potem ne smejo tega delati na škodo drugih. Želim si videti več finančnih sredstev za raziskave, ampak soda brez dna pač nimamo in moja skupina ne more podpreti podvojitve proračuna na enem področju, brez zaveze, da bi poskrbeli, da bodo ta sredstva odnekod pač prišla. Želimo si videti, da bi javna sredstva porabljali bolj logično in da bi tudi izvajali boljša javna naročila. Hvala. Najlepša hvala, da ste se držali časa za govor. Sedaj pa gospa Matija za minuto in pol. Hvala lepa. Tudi sama bi se rada zahvalila poročevalcu za opravljeno delo. Hvala lepa za zelo dobro sodelovanje. Poročevalec je bil pripravljen sprejeti tudi naše predloge. Sedmi okvirni program je zelo pomemben. Sam pa menim, da bi morali poskrbeti za veliko večjo uravnoteženost. To je tudi zapisano v poročilu. Raziskave, inovativnost, to je tisto, kar moramo zagotoviti, če želimo, da bi bil razvoj bolj enakopraven, bolj enakomeren in trajnosten. Zato tudi ne smemo izgubiti določenih dimenzij. Ocena, ki je bila upravljena, je pokazala, da še vedno obstaja prevelika koncentracija pri porazdelitvi sredstev. Nekateri večji centri, nekatere večje industrije veliko lažje dostopajo do teh sredstev kot ostali. Takšen model ni primeren, zato bi morali poskrbeti za veliko bolj enakopravno udeležbo držav članic, zlasti držav članic na jugu Evrope, ki v tem trenutku resnično potrebujejo ta finančna sredstva. Mislim, da bi moralo sodelovanje eh, biti okrepljeno, vključiti bi mor, vključevati bi morala tudi civilno družbo, mala in srednje velika podjetja. Poleg tega pa se moramo zavedati tega, da delo raziskovalcev ni zagotovljeno delo, da je precej negotovo delo. Zato bi morali na tem področju storiti veliko več, kajti edino na tak način bodo raziskovalci v evropskih državah delali v primernih okoliščinah. Še enkrat najlepša hvala za opravljeno melo. Mislim, da je to pomemben korak naprej. Hvala. Hvala lepa, gospod Savela. Hvala lepa. Tudi sama bi se rada zahvalila gospodu Odiju za izvrstno poročilo. Sedmi okvirni program je eden največjih raziskovalnih programov na svetu dobro je, da opravljamo tudi umestno oceno tega programa. Moram reči, da sem zelo zadovoljna, ker vsi pozivamo k temu, da se naša pravila z področja financiranja poenostavijo. Drugo, zelo pomembno je, da se osredotočimo na ustrezno sodelovanje malih in srednje velikih podjetij v tem programu. Potrebujemo tudi ustrezne ukrepe, zato da bomo ta cilj dosegli. Prihodnja rast in vzpostavljanje delovnih mest v Evropski uniji je namreč od tega odvisno. Podpiram tudi vse ukrepe v okviru programa Marie Curie. Srednjeročno gledano bi bilo zelo dobro, če bi vzpostavili mehanizem, v okviru katerega bi lahko ocenjevali napredek, v okviru katerega bi lahko ocenjevali tudi inovativne politike in programe v Evropski uniji. Moram reči, da je stopnja financiranja sedmega okvirnega programa primerne, da bi morali takšno stopnjo ohraniti, kajti edino na tak način bomo lahko dosegli cilje, ki so zapisani v strategiji EU 2020. Hvala. Najlepša hvala, gospod Cavela. Sedaj pa bodo posamezni govorniki, gospod Rojl. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka, najprej najlepša hvala gospodu Odiju in vsem tistim kolegom in kolegicam, ki so sodelovali z njim pri pripravi tega poročila. Ta umestni pregled je nekaj, kar potrebujemo, če želimo priti do pravih zaključkov. Raziskave so zelo pomembne za Evropo. Ali pa imamo dovolj poguma, da bo to vodilo tudi k konkretnim posledicam, se bo pokazalo v naslednjem krogu. Ali imamo dovolj poguma, da bi poskrbeli za dovolj finančnih sredstev. Ali nam bo to uspelo? O tem vsi govorimo, ampak to nikakor ne bo lahko doseči. In kako bomo dosegli, da se bodo sredstva, ki so na voljo, učinkovito uporabljala? Zelo hvaležen sem, da smo veliko pozornosti tudi v povezavi z eh, poročilom gospe Kavaljo posvetili poenostavitvi, kako bomo poskrbeli, da bo celoten postopek bolj učinkovit, hitrejši. In mislim, da je to drugo temeljno vprašanje, poleg eh, vprašanja zadostnih financ. In še tretjič, in tukaj morda ne bom soglašal z nekaterimi kolegi, ne smemo imeti sistema razdaljevanja za vsakogar nekaj. To ni sprejemljivo, namreč sredstva za raziskave lahko dodeljujemo le glede na odličnost. In seveda je obžalujoče, če sredstva ne bodo enakomerno porazdeljena med državami članicami, ampak zastaviti si moramo vprašanje, kako bi lahko države članice, ki še ne dosegajo odličnosti, lahko svoj sistem izboljšale. To vprašanje namreč ni bilo rešeno. Zato potrebujemo instrument, ki bo zagotovil ne, da bodo sredstva enakomerno porazdeljena, ampak da se bodo uporabljala druga sredstva za izboljšanje situacije in za dosego odličnosti. Poleg tega pa se moramo odločiti, katere so temeljne točke Namreč, če bo vsak prispeval nekaj, potem eh, to enostavno ne bo dovolj. Odločiti se moramo, kateri projekti so dobri in kaj želimo naprej podpirati. Ja, hvala lepa, sedaj pa gospod Jera Madurel. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Kot vidite, smo dosegli precejšen napredek, kar zadeva raziskovalne okvirne programe. Sedmi okvirni program je veliko boljši, kot je bil šesti. Večji podarek dajemo raziskavam, večji podarek dajemo odličnosti, koheziji. S tem spodbujamo tudi delo raziskovalcev. Razmisliti moramo tudi o tem, kaj bomo storili skladom Marie Curie, zato da bo leta bolje deloval. Veliko je bilo govora o poenostavitvi, o tem, da bi morali vključiti tudi zasebni sektor. Na voljo imamo instrumente, kot so naprimer skupne tehnološke pobude, to se zagotovo še da izboljšati. Gospod Odi, mislim, da smo se nekaj naučili iz preteklosti in prepričana sem, da bomo imeli takšen okvirni program, ki bo veliko boljši kot predhodni. Hvala. Hvala lepa, gospod Panajoto, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. Najprej bi se zahvalil gospe komisarki in poročevalcu gospodu Odiju za upravljeno delo. Mislim, da je delo, ki ste ga opravili, zelo pomembno. V Evropski uniji nismo bili dovolj aktivni, nismo imeli dovolj zagona in zato tudi nismo dosegli ciljev, ki smo si jih zastavili v Lizbonski strategiji. Evropa še vedno ohranja svojo vodilno vlogo na številnih področjih in to vlogo bi morali ohraniti na vkljub številnim izzivom, s katerimi se soočamo in na vkljub številnim konkurentom. Ostati moramo biti oziroma konkurenčni. Kakšne so naše ovire? Predvsem na evropskem ozemlju nimamo na voljo dovolj naravnih virov, s katerimi bi lahko spodbujali raziskave in razvoj. Poleg tega je problematično tudi staranje prebivalstva, to je značilnost Evropske unije. Na no, kljub vsemu temu ima Evropska unija najbolj ambiciozno in najbolj šo zakonodajo z področja varstva okolja. V Evropi imamo tudi visoke socialne standarde in spoštujemo delovno okolje in delo delavcev. Na to smo lahko ponosni in mislim, da lahko trdim, da še vedno na vkljub globalizaciji trdno ostajamo zvesti svojim vrednotam. Pomembno je, da vzpostavimo trajnostno gospodarstvo, ki bo temeljilo na znanju. To pa lahko dosežemo samo, če bomo spoštovali vrednote, na katerih temelji evropska družba. To bo po našem mnenju v prihodnje za nas ključnega pomena. Hvala. Hvala lepo, gospod Panajotov. Naslednji je gospod Zjobro za dve minuti. Gospa predsedujoča, Večje vlaganje v inovacije je zelo pomembno, če želimo v Evropski uniji, še posebej v času krize, doseči večjo gospodarsko rast. Dobro je, da je poročevalec to omenil v svojem poročilu. Vseeno pa ste nekatera pomembna vprašanja samo bežno omenili. Zdi se mi, da premalo denarja namenjamo za inovacije v novih državah članicah. To dejstvo se mi zdi šokantno, kajti porazdelitev sredstev je res nesorazmerna med starimi in novimi državami članicami. V poročilu se samo enkrat omenja ta specifičen problem, tako da to je kritika, ki bi jo izpostavil. Mislim, da to vrstno delovanje ne bo privedlo do trajnostnega razvoja v Evropski uniji. Za obdobje 2007 do 2013 imamo na voljo več kot 80 milijard evrov. To se ne bo spremenilo, ta številka se ne bo povečala v prihodnosti, zato se mi zdi, da bi morali veliko večjo pozornost v prihodnosti namenjati boljši porazdelitvi sredstev. Upoštevati bi morali tudi nove države članice, kajti za nje je to velika priložnost. Znanost, tehnologija bi morala biti podprte tudi v teh državah. Največje težave z financiranjem raziskav se pojavljajo v finančnem sektorju in tudi v drugih sektorjih, kajti zaradi finančnih omejitev je vedno težje pridobiti posojila za dolgoročne inovativne naložbe. Mislim, da bi morali poenostaviti najemanje posojil in predvsem poenostaviti administrativne postopke. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Sartori za dve minuti. Grazie. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi sama bi se rada zahvalila kolegi Odiju, hvala lepa tudi odboru za industrijo, ki je opravil izvrstno delo na področju, ki ga danes obravnavamo. To področje je izjemno pomembno. Zdi se mi, da danes nismo izrekli nečesa in sicer nihče ne omenja zaostanka, ki se pojavlja v Evropi na področju raziskav in inovacij. Dobro je, da smo ponosni na dosežene rezultate, vendar je prav tako zelo pomembno, da priznamo tudi svoj zaostanek v določenih sektorjih. Ne samo v primerjavi z tradicionalnimi konkurenti, z ZDA, temveč tudi z zelo odločnimi konkurenti, kot so Kitajska in ostale države. Če Evropa ne želi umreti oziroma se zapreti sama vase, potem bi, po mojem mnenju, morala sprejeti odločitev o tem, da se zagotovi več sredstev za raziskave in inovativnost. Seveda se o tem ne bo odločilo danes v okviru te razprave v tem parlamentu. Mislim, da bi morali organizirati širšo razpravo na evropski ravni o tem, kako uporabiti sredstva, ki jih imamo na voljo za raziskave in razvoj in o tem, kako odpraviti težave, ki ostajajo na tem področju. Kolega Odi in kolegica Karvaljo ter tudi kolega Rojli in ostali so izpostavili nekaj pomembnega in sicer poenostavitev. To je ključnega pomena. Poleg tega je treba bolje uskladiti tudi finančna sredstva, zato da bi dosegli tudi cilje, ki so zapisani v Evropi evropski strategiji EU 2020, kjer se omenja odličnost, kjer se omenja sinergije in tako naprej. Mislim, da bi morali poskrbeti za inovativnost, za poenostavitev. Veliki raziskovalni centri, nažalost, v Evropi še niso vzpostavljeni tako, kot bi morali biti. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Trautmann za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Kolega Odi je pripravil izvrstno poročilo, v katerem se povzemajo tudi naše razprave, ki smo jih opravljali skupaj z drugimi akterji v. Sektorju. Sedmi okvirni program je nujno potreben, vendar je preveč zapleten, preveč birokratski, zato bi ustrajala na dveh, na inovacijah. Parlament se je zauzel za to, da bo spodbujal inovativnost, vendar inovativnost ne bi smela biti na račun temeljnih raziskav. Vemo, da je treba najprej doseči rezultate na področju znanja, potem je treba te rezultate ovrednotiti in jih prevesti tudi v gospodarski in industrijski sektor. Razlikovati je treba med instrumentalizacijo osnovnih raziskav in potem prenosom tega znanja v prakso. Mislim, da bi morala biti proračunska sredstva dovolj visoka za to, da bi lahko dosegli cilje, ki smo si jih zastavili. Ta, ti pa so zelo ambiciozni. Nima smisla oblikovati novih instrumentov, temveč bi morali narediti te instrumente, ki jih imamo na voljo, na voljo bolj učinkovite. Nov mehanizem bi moral vključevati tudi raziskovalne infrastrukture, manj srednja velika podjetja, zato pozivam komisijo, da stori vse za to, da se čim hitreje odpravijo vsi spori in da se podamo po poti, ki se tu zapiše v poročilu. Hvala lepa, sedaj pa gospa Jordan Cizel za dve minuti. Pani sedmi okvirni program je začel veljati leta dva tisoč sedem po širitvi evropske unije za dvanajst novih držav članic ti dve veliki širitvi sta seveda povečali tudi raznolikost v evropski uniji in tu se pojavi vprašanje ali sedmi okvirni program ustrezno vključuje te raznolikosti ali je oblikovan tako da pospešuje raziskovalno odličnost enakovredno v celotni evropski uniji. revizija kaže določene vzorce opozarjam predvsem na dva prvič neenakomerna geografska udeležba slaba udeležba znanstvenikov pri projektih iz nekaterih področij unije predvsem iz manj razvitih regij iz držav ki so se pridružile uniji v letu dva tisoč štiri in kasneje in druga stvar raziskovalci iz manjših držav članic so zelo slabo prisotni kot koordinatorji projektov. doslej sem dobila kot pojasnilo za tako stanje odgovor da je v sedmem okvirnem programu glavni kriterij izbira raziskovalna odličnost kar navaja na sklep da je v regijah ki so zelo slabo prisotne v projektih slaba kakovost raziskovalnega dela vendar pa je vprašanje ali je to resnično pravi razlog. take ocene namreč ni možno postaviti arbitrarno zato pozivam komisijo da opravi študijo vzrokov zelo različne geografske porazdeljenosti projektov in koordinatorstva. v interesu držav članic ki zaostajajo za raziskovalno odličnostjo evropske unije pa je da izkoristijo sredstva evropskih strukturnih skladov za krepitev svojega znanstveno raziskovalnega sektorja ta možnost mora ostati tudi v prihodnji finančni perspektivi vendar morajo biti strukturna sredstva uporabljena le znotraj držav članic ki jim pripadajo. ideje da bi se prelivala iz manj razvitih držav v bolj razvite na primer za izgradnjo raziskovalne infrastrukture so nesprejemljive ker bi se korak med regijami tako le še povečal upam da bo komisija znala pregnati dvome glede enakih možnosti raziskovalcev in koordinatorjev iz različnih regij in držav unije seveda ob izpolnjenem pogoju znanstvene odličnosti. <coughs> Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Najprej bi rad čestital kolego Odiju za izvrstno poročilo. To poročilo je res pripravljeno nekoliko pozno, vendar se mi zdi, da smo v poročilu vseeno znali povdariti vse tisto, kar ovira raziskave in razvoj. Namreč premalo sredstev imamo na voljo, preveč ovir se pojavlja, vse skupaj je preveč zapleteno, upravni postopki so preveč kompleksni. Pomembno je, da se sredstva, ki jih imamo na voljo, ustrezno porabijo, da jih ne uporabljamo za, sred, za tiste projekte, ki ne prinašajo dodano vrednost. Dosegli smo že določene rezultate, naprimer zahvaljujoč skupnemu raziskovalnemu svetu smo uspeli zagotoviti boljšo porazdelitev. Spodbujati je treba znanstveno odlično, spodbujati je treba uravnoteženost. Ne samo v posameznih državah, temveč v celotni Evropski uniji. Okvirni raziskovalni program bi morali povezati z inovativnostjo, vključiti bi morali tudi male srednje velika podjetja, posamezne podjetnike, Naprimer, program Eurostar je tisti, ki bi ga morali razširiti, kajti je, kot vemo, najbolj uspešen. Hvala lepa, poslanec Rubik, dve minuti, izvolite. Ja, najlepša hvala, gospa predsedojoča. Mislim, da danes govorimo predvsem o tem, da je potrebno okrepiti raziskovalno skupnost v Evropi in tako ukrepiti položaj Evrope v svetu. Zato si je potrebno zastaviti vprašanje, koliko sredstev bomo zagotovili za raziskovalne programe. Zaradi tega komisarko pozivam tudi, da se zato uporabijo sredstva iz scheme trgovanja z emisijami in sicer naj bi se ta sredstva namenila za raziskave, Eh, ki bi pripomogle k temu, da rešimo situacijo z izpusti CO2. -ja. Obstaja namreč veliko možnosti, ki bi omogočile trajnostni razvoj okolja in s tem je potrebno govoriti z komisarjem Levandovskim in pa z finančnimi ministri. Poleg tega potrebujemo tudi eh, okrepitev programa CIP, kajti V tem eh, programu je veliko načrtov v povezavi z informacijsko tehnologijo in na ta način bi lahko zagotovili ustrezno orodje za raziskovalce, ki eh, bi potem lahko delali z najmodernejšo opremo. Tukaj govorim o satelitih in podobnem. To bi bil zagotovo velik dosežek. Potem pa je tukaj še Evropski inštitut za tehnologijo. Tam se je potrebno osredotočiti predvsem na vsebine sedmega okvirnega programa in te vsebine predstaviti profesorjem, učiteljem, učencem, študentom, kajti izobraževalni sistem eh, mora poskrbeti za to, da se bo v izobraževalnih ustanovah podajalo najbolj dopolnjeno znanje. Odil bi se rače enkrat zahvalil, zato ker se je zauzel tudi za majhna in srednje velika podjetja. In kot je dejal gospod Correra de Campo, mislim, da bi lahko Eurostar bil zelo pomemben program v prihodnosti. Najlepša hvala. Hvala lepa, dajem besedo kolegu Enču za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Sprva naj. Se čestitam gospodu Odiju za upravljeno delo. Zmožnost eh, sodelovanja na področju raziskav eh, je predpogoj za našo gospodarsko konkurenčnost. Pripričan sem, da bomo z boljšim usklajevanjem in sinergijem v okviru sedmega okvirnega programa v povezavi z strukturnimi skladi uspeli izboljšati udeležbo držav eh, članic, ki trenutno niso dovolj udeležene. Sodelovanje mora ostati prva prednostna naloga. Države članice morajo med sabo sodelovati, ne pa tekmovati. Eh, uspešnost, ki je do sedaj bila precej skromna, se lahko izboljša z poenostavitvami. Prepričan uh, sem, tako kot je rekla komisarka, da moramo uh, zmanjšati administracijo, potrebujemo preprosta in jasna pravila, uh, ki se bodo uh, dosledno izvajala. Danes vas pozivam, gospa komisarka, uh, da uh, nam pomagate prijeti z besedne dejanja. Hvala. Hvala lepa. In sedaj dajem uh, besedo gospodu Van Nisteroju za dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospod eh, poročevalec, gospod Odi, gospa komisarka, vedno mislim, da je dobro, če se ozremo v preteklo, zlasti v takem trenutku, eh, ko pričakujemo eh, velike spremembe v naših zakonodajnih pristojnosti oziroma pričakujemo spremembe v finančnih eh, proračunih. Eh, potrebujemo eh, neko organizacijo celotne verige. Če imamo ogromno različnih vzorcev in takih je več po svetu, to še vedno ne pomeni, da bomo uspeli, če ne ustrezno financirano. Eh, in potrebujemo prav gotovo več patentov. Ja, res je, potrebujemo tudi več odličnosti. Vendar ta raziskovalna odličnost mora sloneti na eh, trdnih nogah in ne nekih nebuloznih podatkih. Eh, ta mora biti zasnovana v urbanih okoljih in v regijah. Ne moremo enostavno. Eh, delati na ta način v uh, velikih uh, urbanih območjih in zaradi tega moramo v tem parlamentu poskrbeti, da inovacije in uh, koristi raziskav med sabo povežemo in da eh, začnemo izgrabljati strukturne sklade, eh, kjer obstajajo določeni pogoji za naslednja obdobja. To je smer, v katero moramo iti. Regije se morajo posebej specializirati in to lahko naredijo ne le z evropskimi sredstvi, ampak tudi lastnimi sredstvi. Torej, vsi imamo isti program v mislih in zaradi tega je ta skupni program tako pomemben. Še dve eh, manjši zadevi. Eh, če obstajajo tveganja, potem moramo poskrbeti, eh, da se eh, poskrbi za deljenje teh tveganj v okviru Evropske institucije. Obstajajo taki mehanizmi in seveda manj birokracije. Ljudje moramo omogočiti, da inovirajo, da so inovativna tudi podjetja. Najlepše hvala za to umestno poročilo, ki je zelo pomembno. Ko pa gre za pravila, to moramo vključiti v nove načrte za prihodnost. Najlepše hvala eh, kolegu Marčinkjeviču, dajem besedo za minuto in 30. Hvala. Eh, Najlepše hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Sprva naj se zahvalim poročevalcu za pripravo poročila in naj opozorim na naslednje. Poenostaviti moramo eh, postopke in pravila pri vseh programih za inovacije in raziskave. Moramo tudi nači, najti razlog, zakaj je tako slaba udeležba eh, predvsem novih držav članic v veličini projektov. Vsaka država mora imeti možnost eh, razvijati raziskave in inovacije. Če imamo skupne finančne inštrumente, nam bo to to prav gotovo vsem pomagalo in lahko se bomo osredotočili na trg in socialne potrebe posamezne države. Pri tem pa ne smemo pozabiti na mikropodjetja in spodbujati moramo um, oblikovanje tehnoloških platformov platform in grozdov. Istočasno naj opozorim, da so evropske regije zelo raznolike, ko gre za inovativnost in eh, ta razkorak je treba zapreti eh, in eh, na to je treba posebej skrbeti pri dodeljevanju sredstev. Obstaja pa seveda potreba po sinergijah na nacionalni in regionalni ravni, kot tudi na evropski ravni. Pristavimo skupna pravila, ko gre za postopke in financiranje in to bo o, prineslo bolj pregleden sistem. Upam, da se bomo lahko nekaj naučili iz sedmega okvirnega programa za prihodnost. Hvala. Eh, gospa predsedujoča naj sprva čestitam poročevalcu za odlično poročilo pri tem um, umestnem pregledu. Tri stvari je treba posebej izpostaviti po moje. Kot prve, manj birokracije, poenostavitev to smo rekli že, ko smo začeli s sedmim okvirnim programom. Res, postal je manj zbirokratiziran. Mislim, da raziskovalci, pa tudi drugi, ki se ukvarjajo s projekti, to že vedo. Vendar pa je pred nami še veliko dela. In univerzam, po moje, lahko bolj zaupamo, da obstajajo, ker obstajajo že uh, stoletja, ne bodo kar izginile za denarjem. Potem pa. Um, cap a special european value. Eh, in to je raziskovalna odličnost. Vse države članice eh, financirajo znanost in raziskave. Imamo tudi strukturne sklade, vendar s tem okvirnim programom, če se ne bomo osredotočili na raziskovalno odličnost, bomo izgubili konkurenčno prednost, ki si jo želimo v prihodnje. In tretja stvar, mobilnost. Ena od izrednih izkušenj je, da se mobilnost lahko doseže sedmim okvirnim programom, to pa oblikuje posebno um, ozračje in predpogoje za odličnost. In uh, vesel sem, da imamo uh, raziskovalni voucher kot uh, zamisel, uh, tako da dosežemo odličnost med raziskovalci v Evropi in povečamo njihovo mobilnost. Še enkrat se zahvaljujem poročevalcu. Hvala. Grazie. Hvala lepa. In sedaj postopek HDI, pritegniti bo pozornost, deset se jih je javilo k besedi, vsem vam bom dala besede, vendar pa vas prosim, da ostanite v okviru ene minute. Začenši z gospodom Kellyem. Hvala lepa za besedo, gospa predsedujoča, gospod komisarka, z vami se v mnogo čem strinjam, vendar danes mi je povsem jasno, da eh, komisija in mnogi eh, poslanci v tem parlamentu pravzaprav si delimo enako mnenje. Poročevalec eh, si zasluži pohvalo za opravljeno delo, ampak kot je že bilo rečeno, navdušen sem, da se je stvar res o. o osredotočili na nekaj zelo preprostih smernic. V prvi vrsti je to poenostavitev. Ta je prav gotovo ključnega pomena in potrebujemo tudi finančna pravila, ki bodo prijazna uporabnikom. In zagotoviti moramo udeležbo najboljših raziskovalcev, le tako bomo dosegli rezultate. Eh, neuspeh Lizbonske eh, strategije nas uči, da se taka situacija ne sme ponoviti in moramo doseči uh, konkurenčnost, ki jo Evropa tako močno potrebuje. Parola non revo. Najlepše hvala. Des. Non c'è la parola. Gani. Luan, naslednji govornik, izvolite. Gospa predsedojoča, gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. V, v V smislu ciljev sedmega okvirnega programa je pomembno, da se soočimo z obstoječimi izzivi. Malim in srednjim podjetjem moramo omogočiti eh, dostop do sredstev, da lahko razvijajo nove storitve in proizvode. Um, raven sofinanciranja, dokumentacija, eh, dostop do informacij, vse to je treba zastaviti in realistično, kajti sicer ne glede na eh, cilje ne bomo ustvarili za srednja in mala podjetja tak okvir, da bi lahko dejansko imela koristi sedmega okvirnega programa. Zato je toliko pomembneje razvijati raziskovanje na regionalni ravni. Več ravensko partnerstvo moramo spodbojati in eh, v ta namen pripravljati ustrezne priročnike in pravila. Ne moramo postaviti ciljev, ne da bi imeli jasnih postopkov in koristnih orodij. Hvala lepa kolega Baugan ima besedo. Uh, uh, Hvala, gospa predsedujoča. Tudi sam bi uh, se zahvalil poročevalcu in uh, komisarki. Seveda, raziskovanje in inovacije so bistveni za razvoj uh, gospodarstva v Evropi. V Walesu, na primer, sem prepričan, da je veliko univerz, ki so že prijele evropska sredstva. In ravno sredstva na tem eh, področju v našem proračunu so tako bistvena. In eh, le ključne zadeve, ki so bile danes izpostavljene, se povezujejo z poenostavitvijo, potrebujemo skupna pravila, obstaja nekaj zaskrbljenosti glede eh, pa ušalnega določanja zneskov in tukaj potrebujemo določeno um, prilagodljivost in možnost diskrecijskega odločanja. Pri tem je pa uspešnost ravno tako pomembna, vendar raziskave in inovacije ravno tako pomenijo, da moramo prevzeti tudi določena tveganja in jih enostavno ne moremo izključiti. Ne na zadnje predlagam, eh, podpiram predlog eh, boljše povezave med univerzami in podjetji, tako da lahko eh, čim bolj izkoristimo vse eh, raziskovalne dosežke. La parola. Eh, hvala lepa in eh, sedaj kolegica Tikao. Damna prešelinta, damna komisar. Najlepše hvala, gospa predsedojoča, gospa komisarka. Konkurenčnost Evropske unije je, je nekaj, kar obstaja kot možnost. To je naša potreba na mednarodni ravni in zaradi tega moramo investirati v raziskave in razvoj. Tisti, ki uh, uporabljajo programe uh, Eh, ki so v njih udeleženi, imajo različne vere financiranja, za katere pa veljajo različni postopki in pravila. Zato je torej dostopnost do evropskih sredstev zelo otežena in to um, otežuje delo tistim, ki so v projekte vključeni. Ravno tako uh, po mojem mnenju eh, raziskave, razvoj in inovacije v Evropskem eh, parlamentu lahko dosežemo le za večjo konvergentnostjo, eh, večjo dostopnostjo za srednja in mala podjetji. Žal pa so se proračuni na tem področju v državah članicah zmanjšali in pozivamo jih, da investirajo tudi v izobraževanje, ki je pomembno za kakovost raziskovanja. Naj se zahvalim poročevalcu ODU, ki je sprejel moj amadma in je zaprosil komisijo, da zagotovi eh, več eh, sredstev za določene projekte. Grazie, la parola. Hvala lepa. In sedaj dajem besedo kolegu Gallagherju. Hvala lepa. Ta Eh, to poročilo je eh, nasplošno sprejeto v celem parlamentu, v vseh eh, političnih skupinah. Jasno je, da mora biti Evropska unija na, vodilna na področju raziskav inovacij in razvoja. Raziskave potrebujemo, če želimo ustvarjati delovna mesta, če želimo ohranjati zaposlenost v Evropski uniji in če želimo ostati konkurenčni. Uh, v primerjavi z državami v razvoju in novo nastajajočimi eh, močnimi gospodarskimi silami. Pri tem pa potrebujemo partnerstva. Eh, večja udeležba srednjih in malih podjetij je tisto, kar je treba spodbujati na najvišji ravni in tudi eh, zmanjšati je treba eh, administrativne ovire v največji meri. 4. Eh, eh, februarja je bilo jasno povedano, ne, ni dovolj eh, le samo podpirati, potrebujemo dejanja. Komisarka Kvinova bo prav gotovo to tudi izvedla. Seveda moramo Evropi pomagati eh, preživeti to hudo evro, gospodarsko krizo, v kateri smo. Obermar. Hvala lepa in sedaj uh, kolega Obermajer. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pregled sedmega okvirnega programa za raziskave in tehnološki razvoj se mora osredotočiti na to, katere projekte podpirati naprej in katere ne. Boj eh, proti terorizmu je potrebno soočiti z državljanskimi svoboščami in pravicami. Ne smemo dovoljevati, da se omejujejo pravice ljudi, ki niso nič krivi za nastalo situacijo in podobno velja tudi za svet znanstvenikov in raziskovalcev. Raziskovalci ne smejo biti žrtve. Potrebno je poskrbeti za ustrezna finančna sredstva, hkrati pa je potrebno bolje oceniti tudi projekte.

tudi poročevalcu za poročilo, pa tudi komisarki, ki je pred kratkim obiskovala moje volilno okrožje severni, na Severnem Irskem, kjer so ji pokazali odlične primere raziskave in inovacij. Eh, Severna Irska je majhno gospodarstvo, 97 odstotkov vsega eh, gospodarstva so mala in srednje velika podjetja. Eh, vendar pa je to pomemben eh, del Evrope. In birokracija je nekaj, kar vidimo kot glavno uvira in majhna podjetja se enostavno večinoma eh, bolj ukvarjajo z eh, tem, da ostanejo vrata sploh odprta, da sploh pridejo do sredstev, kot pa da se ukvarjajo z dolgoročnimi koristmi programa. Mislim, da, je, <clears throat> da so avionske In uh, zračne storitve na tem področju zelo pomembne in zaradi tega pozilja, pozivam komisijo vsarko, da pripravi um, nove načine, da bi se lahko malja in srednja podjetja udeležila v te programe in imela koristi pri sedmem okvirnem programu ne gre zgolj za raziskave, ampak gre za specifično raziskovalno področje, ki nam je še prav posebej oziroma bi nam moralo biti še prav posebej blizu po katastrofi v Fukushimi. Gre za program Euratom. Pogosto se hvali jedrsko energijo kot čisto energijo. Še prav posebej je ta pristop eh, prisoten v določenih državah članicah. Ampak ali nam res koristijo močnejši reaktori, če ne morejo kljubovati cunamijem in pa potresom? Jedrske elektrarne so nevarne za velika območja in po takšnih nesrečah je območje onesnaženo še dolga leta. Euratom naj bi bil podaljšan od leta 2012 do leta 2030. Po Fukushimi pa bi morali o tem razmisliti. Hvala lepa. In eh, sedaj kot eh, zadnji prispevek eh, kolega Valeza.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 Poslušal sem to poročilo o umestnem pregledu sedmega okvirnega programa in ob tej priložnosti bi rad opozoril ravno na prihajajoči osmi okvirni program. Imamo zeleno knjigo, ki ne govori le o raziskavah, ampak omenja tudi eh, druga manj <clears throat> pogosta področja, kot so naprimer ribištvo odločili smo sam, uh, kjer že na začetku ni bilo dovolj sredstev in počasi smo jih še naprej klestili. V sedmem okvirnem programu enostavno ni uh, eh, raziskal za pomorsko območje in uh, dejansko jih potrebujemo, če želimo to povezati z revizijo ribiške politike. Ta politika je namreč zelo pomembna, sloni na raziskavah in zato je toliko pomembnije, da najdemo ustrezna sredstva za financiranje tega. Grazie, la... Hvala lepa. In sedaj dajem eh, besedo eh, komisarki Gelgen Quinn. Izvolite. Hvala lepa, eh, gospa predsedujoča, in hvala vsem, ki ste se udeležili v tej živahni razpravi. sedaj uh, se pripravljamo za nov uh, okvirni program za raziskave in inovacije, ki bo prinesel uh, pravo dodano vrednost. 30. novembra bomo uh, pripravili nove načrte za uh, financiranje novih programov v okviru Eh, strateškega eh, okvirnega programa, nekaj smo že zapisali, kako to želimo doseči v zeleni knjigi. Eh, različne instrumente v Evropski uniji želimo povezati, podpriti želimo celotno inovativno verigo od temeljnih raziskav do uporabe na trgu in zaradi tega pričakujemo največji donos iz naših investicij. Vesela sem, da ste omenjali tudi zeleno knjigo, koliko razumem sporazumem naj bi bila uh, sprejeta konec poletja. Gosp Karvaljo, eh, Merkis, Odi in Matija so pripravili poročila, ki se bodo upoštevala pri pripravi zakonodajnih predlogov. Naj se spomnim vas spomnim, da 10. junija v petek bomo organizirali nek eh, zaključni eh, posvet eh, v okviru tega posvetovanja o zelenem knjigi, kajer ste nekateri poslanci pozvani kot govorniki. Več kot 1300 odgovorov smo prijeli na online vprašalnik in tudi stališča v, so pripravila nacionalne vlade, evropska združenja, podjetja, univerze, regionalne in lokalne oblasti in organizacije. Odgovori so prišli iz vse Evropske unije in širše. In tole kaže, eh, kako se Evropa zanima za eh, inovativne in raziskovalne politike eh, kot promotorje nadaljnega razvoja. Naj se še enkrat zahvalim parlamentu za celotno podporo pri umestnem pregledu sedmega okvirnega programa. Hvala. Eh, Hvala lepa, gospa komisarka, in sedaj dajem za dve minuti besedo poročevalcu gospodu Odiju. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi se rad zahvalil predsedstvu parlamenta, da je omogočilo to razpravo. Na začetku to namreč ni bilo možno. Zelo dobro je, da so se vse politične skupine imele možnost pogovoriti o tej pomembni temi. Gospa komisarka, res smo vam zelo hvaležni, govorim v imenu vseh tistih, ki cenimo vaše delo. Imate tudi podporo irskih poslancev iz skupine EPP, tako da še enkrat najlepša hvala za vse, kar ste storili. Resnično računamo na vas, da boste poskrbeli za poenostavitev in da boste poskrbeli za to, da bodo naša sporočila slišana. Hvala vsem kolegicam in kolegom, ki so vložili predloge sprememb, številne predloge sprememb. Hvala tudi vsem sodelavcev, s katerim sem pripravljal to poročilo. Še posebej hvala lepo vsem tistim iz skupine Evropske ljudske stranke. Najlepša hvala, da ste vzeli na znanje vse tisto, kar smo izpostavili. Na področju konkurenčnosti in industrije bo treba storiti več. Povezati je treba evropski patent, raziskave in inovacije. Raziskave bi morali na nek način prevesti v gospodarsko rast. Res je, da moramo dajati prednost odličnosti. V Evropski uniji bi morala biti najboljši na svetu in to bomo dosegli samo, če bomo zagovarjali odličnost. Vendar ne vemo, kdo bo čez pet ali deset let dobitnik Nobelove nagrade. Zato bi morali odličnost porazdeliti po celotnem evropskem ozemlju. Najboljše raziskovalce bi morali imeti, tako kot imamo najboljše športnike, ki tudi zmagujejo. Glede financiranja naj povem, da smo res predlagali, da se podvojijo sredstva. Ne gre za to, da bi oduzeli kmetijstvu ali da bi vzeli iz strukturnih skladov. Gre za to, da bi morali poskrbeti za večjo usklajenost na tem področju. Tudi vodje držav so rekli, da bi morali poskrbeti za boljšo usklajenost med evropskimi, nacionalnimi in regionalnimi sredstvi in skladi. Nekateri regionalni skladi pravzaprav izhajajo iz evropskih skladov. Za konec bi rad samo še nekaj podaril, nekaj, kar sem že omenil, pa se na to niste odzvali. Potrebujemo evropski načrt za področje raziskav zlasti z področja obrambne industrije. Namreč 44. člen iz Evropske pogodbe navaja, da bi morali imeti veliko več raziskav tudi na področju obrambne industrije. Hvala. Najlepša hvala. Razprava je zaključena. Glasovanje pa bo potekalo jutri ob 12. Ora l'ordine del giorno reca l'interrogazione orale. Po dnevnem redu je sedaj na vrsti ustno